voorzitter collega's op vlak van gezondheid is kanker wellicht een. Hvala. Kolege. Rak je ogromna grožnja za Evropo in ta evropski načrt je pomemben, to je pomembna ambicija za vse nas, ampak potrebno določa dejavnike v tem načrtu. Sredotočiti se treba na nove tehnologije, na raziskave, na umetno inteligenco in pa na druge pomembne možnosti za zdravljenje. Uh, Prav tako moramo omeniti še povezavo med nekaterimi dejavniki in pa človeškimi eh, geni. Je pa treba upoštevati še druge razsežnosti. Predvsem bolnika je treba postaviti v središče terapije. Kaj to pomeni? Dostop do dobrega zdravljenja, ustrezno zavarovanje, In tukaj se moramo predvsem pogovoriti s farmacijsko industrijo. Ne želimo eh, zdravljena dveh hitrosti v Evropi. Dostop do zdravljenja pomeni tudi čim boljša preventiva. Vsakdo mora biti dostop do preventive. Vsi vemo, da je zdrav življenjski standard pomemben, ampak včasih je to problem za nekatere, tudi zaradi finančnih omejitev. Še enkrat, kot rečeno, bolnik mora biti v središču vsega. Zato pogosto pozarjamo tudi na mlade, na otroke. Ti se pogosto soočajo s problemi, zbolijo za rakom in to je potem ogromna težava za njihovo življenje. Um, torej, um, moramo imeti mladi možnost, da se normalno razvijajo brez bolezni. Zato je, kot rečeno, predvsem bistvena zaščita evropskih vrednot, kot je naprimer zanesljivost in odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta gospa schaldemose. rak je ena izmed največjih eh, težav v zdravstvu na splošno v evropi. Bolniki, zdravniki, družinski člani se vsak dan bojujejo proti tej bolezni, želimo reševati življenja in izboljšati življenje za tiste, ki preživijo to hudo bolezen. Torej, marsikaj smo naredili, marsikaj treba še narediti na evropski ravni in sicer potrebujemo več sredstev za raziskave, za preventivo, tukaj predvsem mislim na evropsko raven. Tukaj lahko poskrbimo za to, da zmanjšamo izpostavljenost rakotvornim snovem. Prav tako lahko prepovemo nekatere nevarne snovi In marsikaj se lahko naučimo eden od drugega. In sedaj je res, da več ljudi preživi to bolezen in tukaj se lahko marsikaj česa naučimo. Tako da vemo, kako naprimer, lahko normalno zaživiš tudi po tem, ko si preživel raka. Tudi to je možno. In tukaj lahko naredimo marsikaj naprej v boju proti raku in to je zelo pomembno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Banting, minuta. Hvala zakaj je rak tako zelo nevaren. To je zelo kompleksna bolezen. Eh, pogosto tumore obravnavamo na enak način, ampak so zelo raznoliki, eh, veliko različnih, naprimer, tipov eh, raka na prsih, pa se vse imenuje z istim imenom. Pogosto, naprimer, um, um, nekateri tipi raka prizadejo mlade, 95 odstotkov se jih lahko um, pozdravi, ampak drugi tipi raka pa so um, smrtna kazen. Skratka, rak um, se postopoma razvija in lahko torej je rak odporen na zdravljena, ki so prej delovala, ampak um, eden od treh rakov je lahko ozdravljiv. Torej, to je možno, moramo narediti več za to pri um, genomskih raziskavah smo že marsikaj naredili in lahko to še pospešimo. Potem epigenetske raziskave so pokazale, da lahko gremo še dlje, ne samo v DNK, torej lahko se um, zdravstveni podatki združijo z okoljskimi in zunjanimi dejavniki in potem skupaj pogledamo širšo sliko. To smo že slišali. Moramo izkoristiti možnosti, ki jih imamo zaradi tehnologije, množičnih podatkov ter pa um, napredka v medicini znanosti. Zato pozivam predsednico komisije, da bo boj proti raku absolutna prioriteta v naslednji komisiji. Uh, to velja tako za znanstvene raziskave, kot tudi za zdravstveno področje na splošno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Trdino minuta hvala. Rak predstavlja prvi vzrok uh, smrti v številnih evropskih državah. V Italiji imamo vsako leto 8000 novih primerov raka na dojki in preventivna je res edino učinkovito orožje, ki ga imamo na volje za boj proti raku. Uh, sedaj smo videli, kakšen je program Underline, no, sedaj pa seveda eh, nas zanimajo konkretni ukrepi. Potrebujemo eh, konkretne centre uh, strokovnosti, ki bodo omogočili multidisciplinarne študije. Potrebujemo tudi večjo koordinacijo med državami, članicami, kajti velike, velike razlike so, ko gre za dostop do screeninga in. Uh, moramo ukrepati tudi, ko gre za razloge za rak v Siciliji. Eh, kažejo, da eh, podatki za Sicilijo kažejo, da so tam podatki alarmantni in moramo eh, povsod vzpostaviti center ne le za preprečevanje in zaveščanje, temveč tudi za psihološko podporo tistim, ki je zbolel. In eh, ključnega pomena pa so seveda raziskave in zelo pomembno je, da imamo čim bolj humana, humane načine zdravljenja. Tomašič. Hvala lepa, gospod Tomašič Minuta. Borba proti raku. Hvala lepa. Boj proti raku zahteva finančna, finančne naložbe ne le v zdravstveno nego, temveč tudi v znanstveno raziskovanje in izobraževalni sistem. Nekatere evropske države, kot tudi Hrvaška, težko tu eh, dohajajo razvite države. Eh, stroški zdravil in diagnostičnih metod so vedno višji in eh, to gospodarska rast pa tega ne dosega. Po najnovejših podatkih je Hrvaška na desetem mestu, ko gre za smrtnost zaradi raka. V Evropski uniji je slabše le na Mačarskem. Leta 2016 je na Hrvaškem 344 ljudi umrlo na 100 tisoč prebivalcev, medtem ko je evropsko poprečje 262, ameriški, uh, po, ameriško poprečje pa je 164. Ta podatek kaže na to, da potrebujemo večje naložbe, ki pa ne bodo uh, možna brez krepitve podjetniškega vzdušja in uh, privatnega sektorja in uh, rezov v nekaterih drugih delih uh, javnega sektorja. Hvala lepa, minuto in pol za gospo Kola Esterle. Hvala lepa. Zadnje povedi kažejo, da bo um, rak bil 1,4 milijona ljudi leta 2019 v Evropi. Torej vsi um, smo tukaj vključeni v ta velik problem. Potrebujemo celovit evropski načrt, tako da bomo zbrali sredstva, raziskave in pa inovativne pristope. Prav tako moramo skladiti zdravstvene politike ker ti tako lahko učinkovito dosegamo napredek v boju proti raku. Tukaj bi rada omenila tudi problem um, dobave zdravil in pa skladiščenja zdravil v nekaterih državah. Včasih je to problem um, pri takšnih hudih boleznih, kot je rak. Moramo ugotoviti, zakaj ni zadosti zdravil in moramo to popraviti. Prav tako moramo vsi akteri biti odgovorni, moramo tudi zakonsko urediti um, politiko v Evropi in moramo ponastaviti tudi zmenjavo zdravil med državami članicami. Dostop eh, do zdravljenja in zdravil mora biti do, pregleden za vse bolnike v Evropski uniji. Prav tako moramo zagotoviti tudi normalno ekonomsko življenje za podjetja in pa za laboratorije, tako da lahko normalno raziskujejo in delajo in prodajo v Evropi. Obenem pa morajo tudi ti akteri sodelovati za dobro vseh. Uh, 60 odstotkov um, vseh eh, teh snovi um, se proizvede druge v Indiji in pa na Kitajskem zaradi cenejše delovne sile, zaradi um, blažjih standardov. Kot rečeno, včasih ta zdravila potem niso v skladu z standardi v državi in um, v Evropi torej lahko ukrepamo, kajti pri nas imamo ustrezne standarde in potem lahko, mislim, tudi razrešimo probleme na širši ravni. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je za minuto gospa Dali. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Rada bi se osredotočila na otroke v svojem današnjem prispevku, kajti eh, najgrozljivejši so primeri raka prav pri otrokih. Eh, Ampak eh, rak je v Evropi eh, bolezen, ki povzroči ogromno smrti pri otrocih. Kljub pozitivnim rezultatom pa ne beležimo dovolj napredka, da bi se bolj učinkovito borili proti redkim in zahtevnim boleznim. Preveč otrok. Eh, umira in še vedno živimo v Uniji, kjer se pojavlja velika neenakost med državami in članicami, ko gre za dostop do najboljših zdravil in metod zdravljena. To pomeni, da se pojavlja tudi raz, do 20 odstotna razlika med eh, možnostjo preživetja v različnih državah članicah. Zato zahtevamo vse evropsko sodelovanje pri raziskavah in eh, razvoju. Potrebujemo raziskovalne platforme, ki bodo prinesle proboje, če neka bolezen velja za redko na nacionalni ravni, eh, obstaja večja možnost, da jo bomo lahko ustrezno obravnavali na evropski ravni in to pomeni, da otroci ne bodo več umirali. Najlepša hvala. Naslednje za eno minuto. Gospod Kra. Najlepša hvala. Vprašanje raka me osebno zadeva. Uh, ker sem izgubil ženo za rokom pred petimi leti. Mislim, da vsakdo v tej dvorani. Eh, pozna take zgodbe iz svoje bližine, tako da ni nobenega dvoma, da so raziskave na področju raka nujne. Vprašanje pa je, ali bomo eh, problem rešili s tem, da vzpostavljamo programe na evropski ravni, ali morda ne bi bilo bolje, da bi zagotavljali eh, boljše okvirne pogoje za delovanje raziskovalcev in farmacevskih podjetij. Eh, no, seveda je vse zelo dobro namerno, ampak dobro bi bilo tudi, če bi z olajšanjem raziskav, z davčnimi spodbudami uh, in uh, ustreznimi pogoji za podjetja omogočili lažje raziskave in proizvodno zdravil. Kaj ti ni nujno, da uh, stvari rešujemo po, demo, po birokratski poti. Uh, Nišče se ne čudi, da naprimer vedno več zdravnikov z vzhoda prihaja v zahodnoevropske države in eh, kljub temu, da so številne namere dobro, eh, da so številne ideje dobro namerne, eh, mislim, da ni edina rešitev to, da centraliziramo vse raziskovalne projekte. Najlepša hvala, zdaj pa za minuto in pol gospod Mažilis. Hvala lepa, predsedujoča. Spričo bolezni in smrti se odpira vedno eh, temeljno vprašanje, zakaj se je to zgodilo oziroma v Evropi, zakaj ukrepi niso učinkoviti. Evropska unija je začela delovati v boju proti raku leta 1985. Od takrat smo namenili milijarde za raziskave, ampak kako naj ocenimo učinek? Uh, Namen Evropske unije je bil zmanjšati pogostnost raka za 15 odstotkov do leta 2020. Žal tega cilja ne bomo uresničili. Potrebne so sistemske analize, da ugotovimo, zakaj je tako. Prepričan sem, da je boj proti raku pomembna politična prioriteta novo izvoljene predsednice komisije gospe von der Leyen. Upam, da bo da se bo delo nove komisije začelo s kritično oceno prejšnjih prizadevanj na področju zaznavanja okoljskih vplivov in drugih dejavnikov tveganja na področju presenja ter na področju zgodnega diagnosticiranja. Upam, da bomo izdelali celosten načrt boja proti raku. Programi preventive in zgodnjega zaznavanja so ključni in zato bi zlasti izpostavil potrebo po harmoniziranih sistemih informacij o raku. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja govornica je gospa McGuinness. Najlepša hvala, predsedujoča. Za začetek naj se zahvalim vam, gospod komisar, za vaše strastno delo na področju zdravja in dobrega počutja. Tisti, ki smo sodelovali z vami, eh, vemo, da ste to držo ohranili do zadnjega trenutka. Eh, no, eh, ta razprava je zelo aktualna in žalostno je bilo slišati toliko vas, ki ste omenjali izgubo svojcev zaradi raka. No, eh, v soboto bom sama govorila na dogodku v svojem volilnem okrožju, ki eh, ga organizira eh, fundacija za raziskave. Gre za letno srečanje ki organizacije, ki nudi podporo posameznikom in njihovim družinskim članom, medtem ko prestajajo zdravljenje raka. Eh, no, pri tem dogodku gre predvsem za zbiranje sredstev za podporo lokalni bolnišnici, ki bo na ta način lažje zagotovila ustrezne zmogljivosti za zdravljenje. Ko gre za raka, vemo, da. Eh, številne države izvajajo presejalne teste za eh, raka na dojki, za raka debelega črvesa in take prakse bi morali uveljaviti v vseh državah članicah. Tisto, kar je eh, dobro v Evropski uniji, je, da se lahko med seboj primerjamo in si pomagamo izboljšati standarde. Ampak začela sem z dogodkom v soboto moja prijateljica eh, Elizabeth Summersby, ki je eh, medicinska sestra v eh, bližnji bolnišnici, je v središču tega projekta. Res skrbijo za ljudi, ki se zdravijo za rakom, naredijo vse, kar je v njihovi moči, zato da so ti ljudje deležni kar najboljše oskrbe. Najlepša hvala. Zdaj pa za zadnje pripombe dajem besedo komisarju. Gospod Andrukajtis, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Z veliko zanimanja sem prisluhnil tej razpravi. Hvala za, vaše, za vse vaše prispevke in vašo predanost. Zelo me veseli, da ste številni omenjali solidarnost, pravičnost, socialno enakost in enakopravnost. To so eh, pomembna zdravila za vse nas. Pa tudi preventiva je boljša od kurative in eh, dobro je, da se zavedamo, da moramo na evropski ravni narediti več in eh, upam, da bomo videli več vse evropskih. Eh, projektov, ne pa nacionalnih projektov, eh, kajti res potrebujemo solidarnost in zajemno razumevanje. Eh, zahvaljujem se vam, gospa McGuinness, za prijazne besede. Tudi sam sem zelo užival. Kot sem omenil, eh, ocenjujemo zakonodajo na področju zdravil za otroke. V letu 2020 bomo to objavili. Gospod Gonzales pa je omenil tudi elektronske cigarete. E, vidimo, kaj se dogaja v ZDA. Spominjam se e, razprav, e, ki so potekale ob robu razprav o, pre, o prepovedih tobaka. Takrat je bilo veliko želja, da bi več povedali tudi o elektronskih cigaretah in zdaj vidimo prve dokaze. Eh, jasno je, da ti proizvodi ogrožajo zdravje državljanov in da se bomo morali tega problema lotiti. Govorili ste o rakotvornih snovih, pesticidih in endokrinih motilcih. Vse to je del rešitve In zelo me veseli, da v obeh pismih o nameri um, nas, za, naslednjih komisarjev za okolje uh, in zdravje uh, slišimo nekaj o tem, torej bodo sledili tudi ukrepi. Kar pa zadeva stranko za Brexit, uh, zdi se, da razumejo, kakšno škodo utegne. Uh, povzročiti stop za pacijente eh, in kakšne bodo posledice tega, če ne bomo sodelovali. Eh, ne puščate svojih pacijentov v vicah. Eh, no, tu je bil še komentar o raku na dojki. Evropske smernice in scheme zagotavljanja kakovosti so del Evropske pobude. Ta pobuda se osredotoča na pacijente in eh, daje številna priporočila. In pa omenjali ste tudi epigenetske raziskave, te so zelo pomembne. Eh, sam sem zdravnik in se povsem strinjam s tem, kar ste povedali. Kot sem povedal uvodoma, eh, delamo na projektu milijona genomov, seveda pa moramo to še nadgraditi. Evropa je predana eh, izvrševanju razvojnih ciljev Združenih narodov in to pomeni tudi zmanjševanje predčasne smrtnosti eh, zaradi kroničnih bolezni za tretjino do leta 2030. To pomeni, da potrebujemo preventivne ukrepe, ki bodo skupni vsem evropskih državah. Eh, ti bodo lahko vplivali na posameznike in družbe na drugačen način, eh, na način, ki ga nacionalne pobude ne bi mogle doseči. Številni raki so veliki ziv za zdravnike zaradi svoje kompleksnosti, pri številnih pa gre tudi za redke bolezni in Eh, mislim, da ravno na tem področju Evropska referenčna mreža zdaj kaže zelo dobre rezultate. To je pravi korak in gremo v pravo smer. Prepričan sem, da je Evropa najboljši kraj za razširjanje eh, znanja in širitev najboljših praks po državah članicah. Eh, predlog za nov načrt za raka v Evropski uniji, ki ga predvideva nova predsednica komisije, pomeni novo priložnost za korenit korak v boju proti raku v Evropi in zato ne dvomim, da bo komisija nadaljevala svojimi prizadevanji pri prečevanju in zdravljenju raka, seveda pa bomo začeli eh, z oceno vsega, kar so naredili eh, naši predhodniki. No, eh, z veseljem sem vam prisluhnil, ker vidim, da razmišljamo na podoben način. Naše delo bo koristilo pacijentom in njihovim svojcem po vsej Evropi in to je naš poglavitni cilj. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa za zaključne pripombe dobi besedo še predstavnica sveta, gospa Tuporajnen. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Za zaključek bi se vam zahvalila za to zelo uh, koristno razpravo o boju proti raku. Uh, rak je na osebni ravni tragedija. Eh, kljub močni volji je to bitka, ki jo lahko zgubite, čeprav vam pomagajo najboljši strokovnjaki. V tem boju proti raku pa kot politiki in institucije Evropske unije eh, moramo uporabljati vsa urodja, ki so nam na voljo. Naj ponovim, da je finsko predsedstvo pripravljeno sodelovati z Evropskim parlamentom pri ozaveščanju o tem, kakšen izziv rak predstavlja za Evropo in evropejce. Eh, naša pobuda, eh, torej koncept ekonomije eh, dobrega počutja, se tudi dotika boja proti raku. Pomembno je spodbujati raziskave in po tej plati je Eh, začasni dogovor o vključitvi misije za raka v eh, nov program eh, obzorje pravi cilj in to podpiramo. Hvala torej še enkrat za to razpravo in hvala za vašo predanost. Najlepša hvala, gospa ministrica, s tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev stališča sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto dva tisoč dvajset. Še trenutek bomo počakali, da se ministri zamenjajo. Zdaj pa v imenu sveta predajam besedo ministru, gospodu Tilikainenu. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, gospod komisar, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da imam priložnost predstaviti stališče sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020. Za začetek naj izpostavim, da je bilo to stališče sveta sprejeto z široko podporo držav članic. Po podrobnem razmisleku in analizi svet za prihodnje leto predlaga proračun v višini 167 milijard evrov. Uh, Eh, odobritev za sredstva. To je povešanje za ničelih šest odstotkov v primerjavi z letom 2019. Po mnenju sveta gre pri naslednjem proračunu zlasti za kontinuiteto. Naslednje leto je zadnje leto večletnega finančnega okvira 2014 do 2020. To je leto, ko bodo eh, se postopoma zaključili številni pomembni evropski programi. Eh, svet želi, da se proračun še naprej osredotoča na naše skupne prednostne naloge, krepitev evropskega gospodarstva, spodbujanje konkurenčnosti, zagotavljanje ustreznih sredstev za migracije in zaščito naših zunanjih meja ter boj proti okoljskim izzivom in podnebnim spremembam. V teh turbulentnih časih se povsem zavedamo svoje odgovornosti kot proračunski organ. Evropa se mora boriti na številnih frontah za to, da zavaruje svoje dosežke in svojo konkurenčnost. soočamo se s številnimi izzivi. Pred nami je kompleksna razprava o izstopu Združenega kraljestva. Opredeliti moramo prednostne naloge za naslednje programsko obdobje, hkrati pa moramo zagotoviti eh, gladek potek sprememb v naših institucijah, kar bo seveda vplivalo na naše delo letos jeseni. Eh, V tem širšem kontekstu pa ne smemo pozabiti, da pri proračunu ne gre samo za številke, gre za močno orodje, ki narekuje smer, v katero se bodo razvijale evropske politike. In ravno zato moramo zagotoviti, da se osredotoča na evropsko dodano vrednost in da prinaša opremljive rezultate za naše državljane. Istočasno pa, kot so zakonodajalec, moramo biti zelo previdni pri določanju tega, kako se porablja dokoplačevalski denar. Zato je svet kot vedno deloval previdno in skladno s finančno disciplino ob eh, polnem zavedanju proračunskih omejitev, s katerimi se soočamo. Eh, potreben je zadosten manevrski prostor, da se bomo lahko soočili še z negotovimi eh, izzivi in nepoznanimi tveganji, ki nas pričakuje naslednje leto. Če dovolite, naj zdaj podrobneje predstavim stališče sveta. Svet predlaga prilagoditev eh, odobritev za prevzem obveznosti v primerjavi s predlogom komisije eh, za 1,5 milijard evrov. Tu ne gre za zmanjšanje proračuna, temveč zmanjšanje povišanja, kajti v primerjavi z letom 2019 se bo proračun povišal za 1 milijardo evrov. Pri plačilih ni, eh, nismo videli potrebe po eh, bistvenih prilagoditvah. Svet še naprej eh, spodbuja okrepitev eh, programov v boju za konkurenčnost in zaposlovanje. Tu so se sredstva povečala za 2,47 odstotka v primerjavi z letos poleg tega pa sredstva namenjena za ekonomsko, socialno in teritorijalno kohezijo se bodo povečala za 2,23 odstotkov eh, in bodo znašala 55,8 milijard evra. Na področju migracij in varnosti bo evropski proračun še naprej podpiral države članice pri evropskih ukrepih, eh, ki so bili sprejeti v zadnjih letih. Predvideli smo dodatna sredstva za Frontex, za Evropsko, torej za Evropsko agencijo za obalno in obmejno stražo. Na ta način želimo zagotoviti eh, stalno ekipo, ki bo štela 10 tisoč mož do leta 2020. No, eh, naj povdarim, da smo sprejeli predloge komisije za vrsto eh, programov, naprimer za EGNOS in Galilejo. Eh, potem je tu energetski del eh, instrumenta za povezovanje Evrope, Evropski industrijski program, tu sta projekta Kopernikus in ITER, program Erasmus, ki vem, da je eden od programov, ki jih vsi najbolj cenimo. Potem je tu program LIFE za okoljske in uh, okoljske ukrepe uh, in pa naprimer tudi uh, urad Evropskega tožilstva. Naj izpostavim še stališče sveta glede nekaterih specifičnih vprašanj. Prvič, svet zavrača predlog komisije za uporabo člena 15.3 finančne uredbe. Prav tako se je svet odločil prenesti v rezervo določena sredstva na področju migracij, zato da bi proračunski organ lahko prilagajal svoj odziv na dejanske in konkretne potrebe na terenu v prihodnjem letu. Kar zadeva upravne izdatke, je pristop sveta temeljil na previdnem oblikovanju proračuna in uh, sledi predhodnim uh, usmeritvam. Eh, gre zlasti za to, da prepoznamo dejanske potrebe pri vseh institucijah in svet je znižal sredstva v, za, v tem razdelku za 55 milijonov evrov. Poleg tega smo pozvali komisijo, podobno kot lani, naj upošteva tudi raven izdatkov pri razdelku 5 v, z vidika naših pogajanj eh, v novembra. Za zaključek, eh, gospe in gospodje, naj povem, da je po mojem mnenju današnja razprava začetek vrste konstruktivnih in odprtih izmenjav, ki nam bodo omogočile, da bomo dosegli uravnotežen in dober kompromis, ne da bi odstopali od svojih skupnih ciljev. Morali bomo izbrati prednostne naloge in pokazati svojo predanost Evropi. Prepričan sem, da nam bo uspelo oblikovati skupno stališče z eh, splošno sprejemljivim eh, izidom in v predvidenem času. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Kot naslednji dobi besedo v imenu komisije komisar Oettinger. Spoštovana gospa predsedajoča, spoštovani predsedujoči svetu, gospe in gospodje, dragi poslanci in poslanke. S stališčem sveta in z današnjo razpravo sledimo časovnici eh, in vsi odgovorni eh, si prizadevajo zagotoviti, da bo proračun za leto 2020 v teh težavnih časih sprejet do sredine novembra 2020, tako da bo vse jasno, kar zadeva programe in ljudi za prihodnje leto. V komisiji domnevamo, da tudi mi ohranjamo kontinuiteto in da bo tudi eh, moj naslednik, komisar Han, eh, sredi novembra brez težav prevzel eh, svojo nalogo. Poleg običajnih vprašanj so tu še nekateri manj običajni dogodki, kot naprimer izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Če bo prišlo do izstopa oktobra brez kakršnega koli dogovora in pravil, bomo imeli prihodnje leto vrzel. In o tem bomo morali kolegijalno govoriti, ko bo prišel ta čas. Zaenkrat še domnevamo, da bo Združeno kraljestvo eh, izpolnilo oziroma uresničilo vse pravice in obveznosti eh, iz tega večletnega finančnega okvirja, ki segajo tudi še v leto 2020. No, če ne bo dogovora, bo Združeno kraljestvo uh, izstopilo brez podaljšanja in v tem primeru bo v prihodnjem letu nastala vrzel nekje v višini 11 milijard evrov. In ker Evropska unija v nasprotju z drugimi organi, torej državami članicami, občinami, eh, ne sme biti zadolžena, bomo morali skupaj zapolniti to vrzel in v tem primeru bo komisija, preden se bo začela faza pogajanj sredi oktobra, eh, podala tudi ustrezen predlog ta bi lahko predvideval, da bi 11 milijard zagotovili z znižanjem eh, porabe, lahko bi eh, to zagotovili z višjimi uplačili. Domnevam pa, da bo potrebno obrati neko srednjo pot med eh, sprejemljivimi znižanji sredstev, ki ne bodo povzročili večje škode in nekoliko višjimi uh, uplačili. In kot rečeno, če bo potreba, se bomo na to vrnili čez tri tedne. Nam se zdi pomembno, da svet, parlament in komisija načeloma zagovarjajo iste prednostne naloge. Zaposlitev, stabiliziranje lasti, ohranitev in okrepitev konkurenčnosti, inovacije, morebitni ukrepi za uh, boj proti podnebnim spremembam. Uh, Eh, naložbe, zmanjšanje emisij ter krepitev naše notranje in zunanje varnosti. Pri nekaterih uspešnih programih eh, se svet strinja s predlogi komisije, kar zadeva naprimer Erasmus+, eh, Kopernikus, nekatere infrastrukturne projekte, kar zadeva projekte na področju obrambe tu vidimo, da je eh, svet pravzaprav eh, v veliki meri povzel naše predloge. Pri nekaterih znižanih sredstev pa smo zaskrbljeni in menimo, da bo potrebno o teh naših pomislikih oziroma o škodi, ki bi jo znižanje sredstev eh, povzročilo, da bo o tem potrebno govoriti v fazi pogajanj že vrsto let govorimo o treh odstotkih BDP za raziskave. Trenutno smo pri dveh odstotkih. Obzorje 2020 je samo en del sredstev za raziskave, ampak pomemben del, kajti uh, V digitalni dobi so številne raziskave najbolj učinkovite na evropski ravni, zato znižanje za 410 milijonov po našem mnenju ni sprejemljivo in menimo, da bo tudi svet to pred javnostjo težko zagovarjal. pri ključnih tehnologijah za prihodnost, kot je naprimer eh, nanotehnologija, lazor, laserska tehnologija, bi morali sredstva znižati za 20 odstotkov. To pa so področja, kjer že danes zaostajamo za ZDA in Kitajsko in ne vem, če je to ravno pametno. Ko gre za umetno inteligenco in tehnologije za digitalizacijo evropskega gospodarstva, bi bilo eh, ravno tako na podlagi predloga sveta potrebno zmanjšati sredstva. 118 eh, milijonov eh, manj za raziskovalni svet. To pomeni, da bo odpadlo 80 projektov, ki ne bodo izvedeni, čeprav eh, je že zdaj vrsta zelo dobrih projektov, ki ne prejmejo sofinanciranje, ker so sredstva pač omejena. Tudi pri raziskavah na področju zdravstva pri eh, digitalizaciji zdravstvene nege, pri razvoju med, umetne inteligence v zdravstvu, eh, se nam zdi smotrno, da ustrajamo pri vsakem evru na evropski ravni. Imamo skupna podjetja na področju raziskav v prometu, eh, Za 80 odstotkov naj bi znižali ta sredstva, naprimer za prehod na železnico, eh, raziskave eh, pri upravljanju letalskega prometa in tako dalje. Deloma bi to pomenilo, da bomo morali nekatere projektne programe enostavno zaključiti. In mislim, da bo potrebno o tem odprto eh, govoriti v prihodnjih eh, tednih, kajti vsi ti projekti so bolj smotrni na evropski ravni kot v 28 posameznih državah. In vsi to, vsi, vse to so projekti, ki ne bodo več deležni financiranja, če bodo zmanjšali sredstva, kot predlaga svet. Eh, Instrument za povezovanje Evrope, ki se osredotoča na čezmeno infrastrukturo, 200 milijonov manj. Tudi to pomeni, da nekaterih eh, projektov enostavno ne bo mogoče eh, izvesti. Eh, to bo vplivalo na Francijo, Nemčijo, Avstrijo. Želimo vzpostaviti storitev e-call in tudi to bi odpadlo. Pa tudi, naprimer, projekt za povezovanje francoskega, belgijskega in nemškega sistema celinskih plovnih poti bi verjetno odpadel, eh, kar predstavlja dobro alternativo eh, tovornemu prometu po cestah. In naprimer Eastern Baltic Hub. Eh, izboljšanje povezav med pristanišči In jasno je, da če ti projekti ne bodo izvedeni, eh, to ne bo pomenilo eh, prihranka. Prišlo bo zgor do odlaganja ali eh, opustitve pomembnih smotrnih naložb. Zato se bom boril za vse te projekte, tudi s pričo sveta in upam, da bo tudi svet prisluhnil mm, trdnim argumentom. Eh, no, potem so tu sredstva za konkurenčnost in okolju prijazen eh, promet. Mislim, da eh, bi bilo smotrno, če bi s temi projekti lahko začeli v prihodnjem letu. Enako pa velja tudi za ukrepe na področju kozme. Uh, Tu gre za mala in srednje velika podjetja. Znižanje sredstev bi pomenilo, da številna starta podjetja in manjša podjetja ne bodo dobile, eh, part, dobila partnerjev. Potem je tu znižanje sredstev v boju proti čezmejnemu eh, organiziranemu kriminalu, terorizmu, eh, spletnemu kriminalu. Tudi tu imamo dobre argumente, da takih znižanj sredstev ne podpiramo in mislim, da nas pri tem podpira tudi državljani. Eh, Evropa in svet, četrta, četrti razdelek, tu se predlaga znižanje za 200 milijonov, 70 milijonov zahtev. Eh, zadeva eh, razvojno sodelovanje, 50 eh, pa razvojno pomoč. In Evropa, mislim, da si ne more prevoščiti, da ne bi izpolnila svojih zavez do svojih sosedov in okolice. Več moramo narediti za to, da bo človeško državljanstvo, človeško dostojanstvo podprto v Sahelu in drugih regijah. Ukolikor bodo sredstva nižja, potem Evropa ne bo partner pri zagotavljanju dostojanstva in preprečevanju katastrof. Tudi pri agencijah se predlaga znižanje sredstev, to je Frontex, eh, Centr za eh, razvoj poklicnega izobraževanja, eh, biru, urad za azil. Mislim, da tudi tu eh, z zniženim sredstvom ne bomo dosegli ničesar dobrega, zato bomo tudi o tem morali še govoriti. In pa, in, uh, kljub težkim časom, kljub uh, izstopu Združenega kraljestva, moramo uh, vsi uh, zagotoviti, da ritualov, ki jih vedno izvajamo, uh, ne zaostrimo. In uh, res upam, da bo možno doseči dogovor še pred koncem faze eh, posvetovanj. Eh, in mislim, da bo to. Pomenilo tudi dobro sporočilo, da je Evropa sposobna delovati in da, nas, in da bodo takih novic veseli tudi državljani. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci. Prosim, da se držite časa za govor. Najprej gospa Holmer. Najlepša hvala, predsedevča. Spoštovani gospod eh, komisar, pozdravljam tudi gospoda ministra. Eh, kolegi in kolegice, najprej najlepša hvala vsem poročevalcem v senci. Eh, z nekaterimi sem se že osebno pogovorila, pa tudi tistim, ki so samo v duhu z nami, se eh, zahvaljujem eh, za vse, kar smo že naredili in za vse, kar bomo naredili v prihodnjih tednih, kajti mislim, da bo, je parlament uspel oblikovati enoten odziv na predloge sveta. Najprej, gospod komisar, najlepša hvala. Zato, da ni potrebno meni zdaj vsega ponavljati, kar ste navedli. E, sama ne bi mogla biti e, bolj jasna. Ne gre za tradicionalno delitev vlog, da e, svet zmanjšuje sredstva, parlament pa hoče več, ampak svet je tisti, ki je opredelil določene prednostne naloge potem pa na finančnem področju eh, ravna ravno nasprotno. Če želimo dati povdarek na to, da na področju podnebja, digitalizacije, umetne inteligence, eh, na področju preprečevanja in boja proti raku, eh, boja proti resnim boleznim, če želimo eh, zagotoviti, da bodo vse to naše prednostne naloge, potem ne moremo na to eh, se odzvati tako, da zmanjšamo predloge. Eh, komisije. Mislim, da si predlogi komisije zaslužijo kvečemu podporo. Naprimer, na področju raziskav in razvoja v razdelku 1A, ki predstavlja 15 odstotkov eh, proračuna, predvideva svet 50 odstotkov vseh znižanj sredstev, potem eh, ne vidim, kako je to združljivo z vašimi lastnimi prednostnimi nalogami. Če želimo biti vodilni, biti vzor eh, in res pokazati, da smo sposobni združevati eh, varstvo podnebja in zaposlovanje, da lahko hkrati odgovarjamo na gospodarske in okoljske izzive, potem potrebujemo raziskave in razvoj. To je edini odgovor predvidite zvišanje za nič celih šest odstotkov, ampak iskreno rečeno, to je manj kot inflacija. To je pravzaprav realno gledano minus, od tega nič več ne ustane. Pri raziskavah in razvoju nominalno vidimo povišanje sredstva, ampak če pogledamo projekte, ki so že v teku, ne moremo narediti več ničesar novega. In tisti, ki nam predlagajo projekte, zelo dobre projekte, odlično pripravljene, ki so bili analizirani in ocenjeni kot najbolj najboljši. Eh, bomo morali na nekaterih področjih 90-93 odstotkov projektov zavrniti, ker enostavno ni dovolj denarja. To so področja, ki so usmerjena v prihodnost. Omenjene so bile nanotehnologije, biotehnologije, eh, tehnologije prihodnosti, to so številna področja. In tu vas res eh, pozivam, ne pustite nas kot poročevalce viseti v zraku do zadnjega dne in se hvaliti s tem, da ne želite govoriti o sebini. Že od začetka bi želeli eh, rešiti čim več, ne zato, ker smo trmasti, ampak ker smo prepričani, eh, da moramo narediti tisto, kar potrebujemo za prihodnost Evropske unije in za dodano vrednost Evropske unije eh, na področjih, ki so relevantna za prihodnost. Tu želimo doseči več in eh, gospod komisar, to, kar vi predlagate, bomo verjetno eh, mi še presegli. Ne želimo več izdatkov na področju uprave, ampak na drugih področjih pa. Hvala, da ste se držali vseh omejitev in rada bi videla, kakšno državo člani članico, ki je tako previdna kot Evropska unija pri svojih upravnih izdatkih. Svet, prosim za odgovore, eh, prosimo za vsebinske pogovore, ker ne bomo mogli vsega rešiti zadnji večer, ampak se moramo začeti pogovarjati prej. Eh, vielen Dank. Als nächstes hat das Wort ebenfalls als Berichterstatterin Frau Gadia Fabal-Rubial. Hvala, še druga prosim señor ministro. Hvala, eh, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, gospod minister. Ko smo se pogovarjali o tem finančnem okviru leta 2011, je, bilo, je bil svet posebno drugačen. Takrat smo se pogovarjali o podnebnih spremembah, vendar eh, ni bilo takšnega občutka nuje, kot je sedaj. Nismo vedeli, da se bomo soočili z migracijsko krizo in s tem, kakšen bo končni izid finančne krize takrat še ni bilo Brexita, torej situacija se je veliko spremenila, vendar vzpostavili smo jamstvo za mlade, za boj proti brezposelnosti. Zavezali smo se k temu, da bomo 20 odstotkov eh, proračuna porabili za boj proti podnebnim spremembam. Sprejeli smo manjši proračun, kot ga želijo parlament, vendar smo rekli, izvajali ga bomo sto odstotno. To je bila takrat zaveza komisije in sveta. In kaj nam je sedaj ostalo za leto 2020, da izpolnimo to, k čemu smo se takrat zavezali? In to lahko storimo. Lahko storimo, ker imamo dovolj manevrskega prostora za to, da bo uh, program za boj proti brezposelnosti mladih znova v proračunu. Uh, lahko damo na voljo štipendije Erasmus. Veliko smo se pogovarjali o tem, veliko smo se pogovarjali o uh, projektih, ki so odlični in ki potrebujejo zgolj denar za to, da se nadaljujejo. Moramo še naprej pomagati uh, državam, ki sprejemajo begunce in mm, imamo tudi obveznost, da izpolnimo teh, teh 20 odstotkov za boj proti podnebnim spremembam. Pa še to ni dovolj. Zato moramo biti ambiciozni, ko gre za osnutek proračuna za leto 2020. In prav tako to mora biti prehod v naslednji finančni okvir, kajte če želimo doseči preboj, ko gre za socialno politiko, ko gre za okoljsko politiko, če ne želimo zamuditi vlaka digitalizacije, potem uh, moramo že sedaj začeti. Imam, imeli smo pravkar razpravo o raku. Vsi so rekli, potrebujemo več evropskih sredstev in to moramo izpolniti. In tudi gospa von der Leyen je tu Eh, predstavila svoje prednostne naloge za prihodnih pet let. In proračun za leto 2020 bo tu odločilnega pomena, da bomo videli, ali gremo v pravo smer ali ne. In od nas bo odvisno, ali bomo imeli na voljo sredstva za to, da se bodo vse te politike izvajale. Torej, to je odgovornost nas, parlamenta, pa tudi sveta. In kaj svet predlaga? Kot vedno več rezo, več znižen. Uh, moramo se zavedati pot potreb, zavez, Moramo se zavezati, da se je sprememba, da se je situacija spremenila, ne pa da imamo zgolj znižanja. In s tem gre svet v nasprotju s svojimi obvezami in proti dobremu upravljanju financ. Kaj ti uh, eh, znižuje se sredstva institucijam, ki morajo izvajati te politike, ki, ki morajo nadzirati uh, torej, te politike. Prav tako se eh, zmanjšuje sredstva za nadzorne organe, kot so recimo sodišče, računsko sodišče in tako naprej. In s tem ne bomo dosegli tega, kar želimo. Poleg tega ne bomo Evropske unije pripravljali na to, da bi imela vodilno vlogo v eh, globalni spremembi, ki jo svet potrebuje. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo kot predsednik proračunskega odbora, gospod Van Overfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod minister, gospod komisar. Letos marca je parlament eh, sprejel velike usmeritve za leto dva tisoč dvajset. Določil je prednostne naloge in predstavil proračun za leto dva tisoč dvajset kot nekaj, kar bo temelj za Evropo prihodnosti. Spostavil je pomen eh, eh, varovanja ljudi, varnosti, trajnostnega razvoja, boja proti podnebnim spremembam. In svet je tudi podaril, kako pomemben je nov proračun. Leto 2020 je zadnje leto tega finančnega obdobja in pogajanje o proračunu za leto 2020. 2020 so pade tudi z pogajanjem za nov večletni finančni okvir. Eh, menimo, da potrebujemo odgovoren, soliden proračun za leto 2020. Takšen bo omogočil tranzicijo v nov finančni okvir. Parlament meni, da je ključnega pomena, da izkoristimo obstoječo fleksibilnost in druge določbe, ki jih imamo v finančni uredbi. Komisija oziroma odbor za proračun je analiziral stališče sveta glede proračuna za leto 2020 in ugotovili smo več zaskrbljujočih točk. To so že omenili eh, moji predhodniki pomembno je povedati, da svet govori, govori da temelji na absor, absorpcijskih sposobnosti in da na podlagi tega zmanjšuje izvajanje določenih programov. Vendar eh, zdi se, da so določeni rezi sveta precej arbitrarni. Želi zmanjšati sredstva za obzorje 2020 in kozme. Osnutek proračuna za leta 2020 kot ga je predstavil svet, ni skladen z prednostnimi nalogami, ki jih je navedlo finsko predsedstvo, recimo digitalizacija, tehnološki razvoj, vključitev podnebne politike v vse sektorje, uh, izboljšanje digitalnih zmogljivosti mladih. Torej, vsega tega ne vidimo v stališču sveta. In nov, imamo sedaj nov parlament, novo komisijo in torej moramo dati nov veter v teh pogajanjih. Eh, prav tako tudi, ko gre za pogajanje o novem večletnem finančnem okviru. Pripričan sem, da lahko izboljšamo kakovost dialoga med obema sozakonodajalcema in komisijo. Torej moramo si medsebojno prisluhniti, zato da bomo bolj razumeli argumente drugega od, oziroma drugih. In uh, mislim, da je uh, škoda, da bi sporazum različno tolmačili. Za konec naj povem, da imamo skupni cilj in to je to, da bi imeli kakovisten proračun v interesu Evropske unije in državljanov. Tretan. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo predstavniki poslanskih skupin. Eh, zelo stroga bom pri eh, času za govor. Prosim za vaše razumevanje. To je edino pravično do tistih, ki bodo na vrsti kasneje. Začenja gospod Fernandez, ki ima minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, gospod minister, spoštovane kolegice in kolegi. To je zadnji proračun v tem večletnem finančnem okviru od leta 2014 do 2020, tako da sedaj moramo videti, kakšna je situacija in svet se mora nekaj izuči, naučiti iz preteklosti, nekaj storiti glede tega. Ne pozabimo, da je bil večletni finančni okvir uh, oblikovan tako, da je upošteval strategijo 2020 in z njim smo želeli doseči določene cilje podnebnega cilje nismo dosegli. Nismo dosegli cilje izkoreninjenja revščine, nismo dosegli cilje glede raziskav in inovacij. In kaj počne svet? Um, uvaja reze na področju raziskav, na področju podnebnih programov, znižuje sredstva za podporo MSP-jem, znižuje to, kar je pomembno za konkurenčnost Evropske unije znižuje sredstva za raziskovalni program obzore 2020. Svet deluje proti lastnim ciljem in ne pozabimo, kakšna je bila zakonodaja, ki smo jo speli skupaj s svetom v ta namen. Člen 15.3 določa, da to, kar se ne porabi, se lahko vrne za proračun. Svet tega ne upošteva. Ne upošteva več tega finančnega okvira. Ni na voljo denarja za solidarnost, za migracije in vse to veliko stane in tega ne moremo sprejeti. Najlepša hvala. Gospod Fernandez je govoril v imenu skupine ELS. E Sedaj pa sledi gospod Larutru za minuto in pol. Eh, drage kolegice in kolegi. V ponedeljek smo začeli z minuto molka zaradi tistih, ki so umrli v Španiji zaradi poplav. In eh, zaradi podnebnih sprememb prihaja do številnih katastrof in številne življenja so uničena. V ponedeljek smo bili vsi zelo čustveni, vendar se daje vprašanje, ali lahko sedaj ukrepamo glede tega. Če se želimo izogniti klimatskemu kaosu, vemo, kaj moramo storiti moramo razvijati javni promet, spremeniti kmetijski model, da bi to uh, financirali. Moramo nameti uh, ogromno denarja vsako leto. Moramo najti tisoč milijard uh, evrov letno, to pravi računsko sodišče. Vendar proračun, ki nam je, nam je predlagan, se je, je zvišal, je, je, podnebne ukrepe, je podnebne ukrepe namenil le ni cela šest odstotkov več. To se mi zdi neverjetno. Torej, dejansko se bo realno uh, znižal uh, ta del proračuna. In uh, kaj bomo storili za prihodnosti naših otrok? Naši otroci bodo v soboto protestirali, zahtevali bodo, da ukrepamo v skupno dobro. Vendar denar je na voljo, če želimo. Evropska centralna banka je rekla, da bo ustvarila 240 milijard evrov v enem letu. Vemo, koliko hiš bi lahko izolirali s tem denarjem, koliko bi lahko storili s tem denarjem in vsi vemo, da že štiri leta 80 odstotkov denarja, ki ga ustvari ECB, se porabi za špekulacije. Mi lahko nekdo pove, zakaj ne porabimo vseh 240 milijard za to, da bi izolirali naše hiše, da bi spremenili. Eh, kmetijstvo in ustvarili nova delovna mesta. Kdo bo otrokom povedal, zakaj teh 240 milijard ne moremo porabiti za skupno dobro? Soočamo se z izjemno krizo, novo krizo in moramo eh, in najti nove odgovore. Zato moramo res eh, povečati svoje ambicije. In mi uh, torej zavračamo vse znižanja, ki jih predlaga svet želimo porabiti vsa eh, sredstva za eh, ta namen. Moramo okrepiti naše delovanje tudi za zaposlitev mladih, za podnebne spremembe, za migracije. Zato menim, da poleg teh 3,4 milijard, ki jih zahtevamo dodatno, ne bomo glasovali za ta proračun, dokler ne bomo imeli jamstev sveta in komisije, da bomo hitro našli nova sredstva ni dovolj reči, da potrebujemo uh, klimatsko